Zdaj bomo govorili o mnenjih odbora AFET v zvezi z razrešnico za komisijo in SZD za finančno leto 2018. Kot običajno predlagam, da o tem govorimo skupaj. Najprej želim povedati, da kar zadeva razrešnico v odboru AFET, imamo delikatno nalogo, kajti preveriti moramo, kako se porabljajo sredstva EU. Ne smemo pa preveč poenostavljati, kajti upoštevati moramo specifično naravo zonanih ukrepov. Gospod Mejmarakis je k zadevi pristopil uravnoteženo in s tem se strinjam. Izpostavil pa je določena odprta vprašanja, ki jih je tudi umestil v ustrezen kontekst in kar takoj mu dajem besedo. Izvolite. So politike provedre. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, najprej se zahvaljujem sekretarjatu. In Zahvaljujem se tudi vsem tistim, ki so mi pomagali pri pripravi tega poročila, pa tudi seveda računskemu sodišču. Evropska unija ima zdaj veliko izzivo na področju zonanje politike, zato je nujno, da smo združeni in da smo aktivni na globalni ravni, zato da lahko jasno izrazimo svoje mnenje v zvezi z zunanje političnimi vprašanji, kar zadeva manjše države in iz takšne države prihajam tudi jaz. Želim povedati, da tudi mi želimo sodelovati pri zagovarjanju naših interesov. Prevzemamo vedno več nalog in tudi vedno več pristojnosti, ki jih moramo financirati. Zato je bil prispevek računskega sodišča tako koristen. Zastopati moramo interese naših ljudi in to pomeni, da imamo visoko stopnjo odgovornosti, kajti poskrbeti moramo, da bodo evropski davkoplačevalci rezultate videli na pregleden način. To velja tudi za nevladne organizacije. Mednarodne organizacije morajo računskemu sodišču predložiti vso potrebno dokumentacijo. Vem, da bomo plodno sodelovali s poročevalci v Senci, v zvezi s tem pa tudi seveda s preostalim odborom. Najlepša hvala. Hvala. Oziram se po dvorani. A je gospod Andrew Lakis v dvorani? Je, super. Izvolite. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, kratek bom. Mislim, da je naš kolega opravil izjemno dobro delo. Mnenje je izvrstno. Nekaj pomembnih elementov je treba upoštevati v razrešnici za leto 2018. Naj omenim dva elementa. Ko govorimo o financiranju nevladnih organizacij, je zelo pomembno, da opozorimo na to, da v splošnem težav s preglednostjo ni. Razen v primeru financ, ki prihajajo skozi OZN. Komisija mora tukaj oblikovati ustrezen okvir za izboljšave, zlasti kar zadeva e SZD. Povedati želim, da se strinjam s tem, kar je povedal poročevalec. Okrepiti moramo e SZD, zagotoviti moramo ustrezen kader, ki ne bo prihajal samo iz držav članic to morajo biti ljudje, ki so dejansko že kdaj delali v kakšni drugi organizaciji na mednarodni ravni. Naš poročevalec je zelo izkušen, prihaja skrete, zdaj je v Bruslju in prepričan sem, da bomo dosegli odlične rezultate. Thank you very much. Hvala. Zanimivo, da smo slišali, da poročevalec prihaja iz Krete. Je v dvorani še kak drug poročevalec v senci ali želi kdo spregovoriti v imenu kakšnega poročevalca v senci? Nikogar ne vidim. Se želite odzvati na to prijateljsko izjavo ali bomo kar zadeve pustili stati? Prav nihče drug ni prosil za besedo. Zaključili bomo s to točko. Rok za vložitev predlogov sprememb je 10. december in sicer ob 11. 18. točka, točka razno, želi kdo besedo v zvezi s točko razno, ne, prav, naslednji seji bosta najprej 16. decembra ob 7 v Strasburu. In v novem letu, 20. januarja ob 3. in seveda 21. januarja dopoldan in popoldan. Gospod Basesku, izvolite. Hvala, hvala, gospod predsedujoči. razmere v Iranu so dramatične in vedno več je tudi nasilja. Morda bi lahko naslednjič govorili tudi o Iranu. Morda bi sekretarjat lahko zagotovil več informacij o tem. Ampak, kolikor vem, so ubili več kot 750 tisoč ljudi, 12 tisoč jih je bilo ranjenih in prijetih. Kolikor vem, te številke nažalost držijo. Režim je vedno bolj represiven, nažalost, zato ker so protesti pač tako razširjeni. To bom posredoval sekretarjatu in eh, predsedstvu in preučili bomo, kdaj bi lahko o tem govorili. Morda bi o Iranu lahko govorili ne samo zaradi dogodkov, ampak tudi v regionalnem kontekstu, zato ker so aktivni v Jemnu, Siriji, Libanonu. Dobro, se boste vi odločili. Iran moramo obravnavati. Hvala. In če drugih komentarjev ni, potem je seja zaključena. Hvala vsem, hvala tolmačem. Seja je končana.